Hvala lepa, gospod Jean-Marie Le Pen. Iskreno povedano, to ni bil prispevek ravno na temo, o kateri govorimo, pa vendarle hvala lepa. Please stay in silence, okay? Prosim za mir v dvorani. Naslednji govornik, gospod Carlos Coelho, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predstavnica sveta, komisar King maja na evropskih volitvah se bodo evropske državljani odločili, tem kakšne Evropi si želijo za to, da se odzovemo na izzive prihodnosti. Izbira mora biti svobode, ne že želimo, da bi kdorkoli uničil naše Evrope. Imamo zunanje sile, ki skušajo posegati na v izid volitev. Kot smo videli v bližnji preteklosti, so ti pripravljeni na uporabo vseh orodij, ki jih imajo na voljo, še posebej v digitalni mm, sferi. 73 odstotkov prebivalcev je zaskrbljenih zaradi informacijske kampanje in 76 odstotkov prebivalcev je zaskrbljenih zaradi varovanja osebnih podatkov, 55 odstotkov pa zaradi poseganja zunanih sil v javno sfero in v internet. In na to se moramo odzati. Moramo zavarovati naše volitve pred kakršnekoli kibernetskim napadom. Moramo zavarovati osebne podatke naših državljanov in od družbenih medijev zahtevati več nadzora. Moramo se boriti proti kampanjam dezinformacij in lažnimi novicami, ki se širijo preko družbenih medijev. Svoboda, demokracija in vladavina prava so dosti več kot samo vrednote unije. To je naša identiteta, identiteta, ki jo nekateri želijo uničiti z novimi orodji in orožjem. Zato moramo sprijeti odločitev. To je naša dožnost. Najlepša hvala hvala lepa v imenu skupine sd gospod eugen freund izvolite hvala lepa naj na začetku rečem da to ne bi smelo biti strankarsko vprašanje v bistvu moramo biti enotni v boju proti lažnim novicam dezinformacijam in propagandi bojim pa se da je to tudi tisto, kar je rekel gospod Telička. Države članice se ne zavedajo tega vprašanja in ne posvečajo dovolj pozornosti nevarnostim, ki izhajajo iz tega. Nadaljeval pa bom v Nemščini. Digitalno medijsko okolje, ki se poraja v zadnjih letih, prinaša številne pozitivne spremembe. Nasprotno pa to tudi vedno bolj podžiga nasprotnike demokracije in svobode medijev. Izvolitev Donalda Trumpa in Brexit sta to dokazala. Manipulacija z javnim mnenjem preko spleta in eh, preko platform je vse bolj očitna. Razmere so tako resne, da lahko vplivajo celo na demokratične volitve. To je nekaj, kar bo tudi na prihodnih volitvah v Evropski parlament igralo vlogo in predstavljalo problem. Če neko lažno novico spravimo v javnost, traja lep čas, preden se jo odstrani to je tudi tehnični napredek. Namreč tudi tu moramo držati korak s časom. Poleg klasičnih eh, družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram in Twitter, pomembno ulogo tudi platforme, kot je WhatsApp, ki igrajo vprašljivo ulogo. Umetna inteligenca bo omogočala lažne novice ali propagando širiti na še ne slutene načine. Pomembno je zaščititi legitimnost evropskih volitev in drugih volitev, zato je treba čim prej takšne pojave prepoznati in ukrepati. Evropa potrebuje močno, enovito strategijo za preprečevanje širjenja laži, neresnic in da se odzivamo na poskuse manipulacije javnega mnenja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Freund. Spremete vprašanje po postopku modrega kartona. Da, gospod Rubih, izvolite vaš, vaše vprašanje. Hvala lepa. Kolegu Freundu bi se rad zahvalil, kajti kot novinar mislim, da dobro pozna to problematiko. Še ta teden bomo sprejeli predpise o kibernetsko varnostnem centru akta. Pomembno je, da vse države članice sprejmejo ustrezne ukrepe kar zadeva panel 100 Evropskega parlamenta. Tu imamo že štiri študije o kibernetski varnosti, ki so na voljo. Prav tako smo ustanovili medijsko spletišče za to področje, da testiramo ta orodja. Ali se vam zdi, da je to dovolj, ali pa bi po vašem mnenju morali na tem področju storiti še več? Izvolite odgovor. Hvala lepa. Menim, da kolega Rubik, nikoli ne moremo storiti dovolj, da bi odločno ukrepali na tem področju. Bojim se le, da zdaj to v povezavi s problematiko, o kateri govorimo, o evropske volitve, vse skupaj prihaja namreč prepozno s tem v zvezi. Posebno pozornost pa bo potrebno nameniti tej problematiki tudi v prihodnje, kajti sicer bomo točno v takšni situaciji, kot smo je bili priča že v primeru Brexita in Trumpa. Hvala. Hvala lepa gospod predsednik uvaženi kolegi uvaženi. hvala lepa gospod predsednik kolegice in kolegi. brez dvoma naša demokracija je nekaj kar moramo ohranjati ceniti in se boriti za to. tako da vidimo da bodo zunani dejavniki vplivali na rezultate volitev, naprimer skrajno, skrajna desnica in druge desne sile, ki so res arogantne. Ampak, če je stranka uspešna na volitvah, to bo zagotovo pomenilo, da je nek tuji dejavnik na delu. To slišimo že dolgo časa govorimo o ruskem umešavanju in poročilo Müller ni ugotovilo umešavanja Rusije ali Amerike. Če je neka stranka uspešna, to ne pomeni, da je to posledica zunanjih dejavnikov. To pomeni, da ljudje dobro odločajo. Hvala. Gospa Šake, izvolite. Kolegice in kolege, demokratične pravice so pod vprašanjem naših državljanov. Nekateri želijo pretentati ljudi, da bodo volili tako, kot ni nujno, da si želijo. In to so lahko lažne novice, ki se širijo zelo hitro. Pazljivi moramo biti. Seveda vidimo, kakšna kakšne obljube dajo platforme, kot so Facebook, Twitter in ostale. Ampak potrebujemo neodvisen nadzor. Brez algoritmičnega odgovo odgovarjanja, odgovornosti ne bo nihče mogel zagotovo trditi, kako ta tehnologija vpliva na našo demokracijo. To je nespremljivo in delovati moramo zdaj. Naprimer, ena od ameriških ministrstv je začelo delovati oziroma je sprožilo postopek proti eni od platform, ki je omogočila spletno oglaševanje, ki ni bilo ustrezno. Paziti moramo na to, kakšno je zbiranje podatkov in kakšni so oglasi, ki ciljajo na mikroobmočja. In pozivam vse v tej dvorani, vse politične stranke v Evropi, skupaj moramo prevzeti odgovornost. Tako da pozivam vse kolege in kolegice in kandidate na evropskih volitvah, da vsi podpišete izjavo na spletni strani electionpledge.eu, da prevzamemo odgovornost, saj je Evropa tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. In podpisati moramo, da bomo spoštovali temeljne pravice vseh evropejcev. Hvala. Ego, Hvala, gospod Tarant, ena minuta. Thank you. The integrity of... Hvala lepa. Poštenost volilnih sistemov je nujna. Enako nujno pa je zagotoviti poštenost volitev kot celote. Prepričiti moramo nelegitimne negativno posebanje akterjev, kot so Cambridge Analytica in podobni. Kolegica Šake ima sicer prav, ampak želim povdariti, da je Facebook tako veliko podjetje in mi kot zakonodajni organ lahko preučimo, kaj lahko naredimo v zakonodajnem smislu glede dajanja podatkov tretjim strankam. Ko pa so podatki na voljo, ne moremo več spraviti mačka nazaj v žakal in so na voljo vse čas. Taki nabori podatkov so, imajo tak potencial kot jedrsko orožje. Najti moramo način, da to zakonodajno uredimo.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 Seveda se zavedamo tega, da je prišlo do manipulacij na platformah. Pravite, da vam Facebook ni všeč. Vendar pa moramo verjeti v digitalizacijo in jo podpreti. Kaj moramo storiti, če Facebook še vedno dopušča lažne profile, če koga blokira, se ta znova povabi. Kako lahko odpravimo to grožnost, še posebej sedaj tik pred volitvami? Hvala, gospod Tarant, odgovor. Ja, želim si, da bi bil dovolj pameten, da bi lahko odgovoril na vaše vprašanje. Ampak strinjam se, da tisto, kar ni dovoljeno zunaj interneta, ne bi smela biti dovoljena na internetu. Jaz sem se odjavil z interneta zaradi tega, ker sem videl komentarje kot eh, ubil te bom, ampak tega ne potrebujem. In digitalizacija in socialni mediji se morajo sicer razvijati, ampak nadzorovano, ohrati, oh, ostati mora human, humano okolje ne, ne vem, kako bi to opisal. Hvala, gospod Lobreton. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropske volitve morajo biti pravične in svobodne. Zato pozdravljam eh, se besedilo sveta, ki želi zaščititi evropske volitve pred dezinformacijami in eh, lažnimi novicami. Platforme služijo za izmenjavo informacij in če pride do poseganja v te komunikacije, to groža suver suverenost. Treba je zagotoviti kibernetsko varnost in nadzorovati družbene medije. Nacionalne stranke imajo pravico, da kritizirajo Evropsko unijo in jo tudi nadomestiti z Evropo narodov nikoli ne smemo pozabiti na to, da se celo v središču Evrope um, dogaja napad na pravico in svobodo govora. Bogodaj, gospodin. Gospod Radev, minuta in pol. Gospodin komisar, dame in gospoda, poslednjite godine. Hvala lepa, komisar. Gospod in gospodje, nedavno se je mednarodno okolje močno spremenilo. Veliko je bilo kibernetskih napadov na vladne in nevladne okolice in okolja v ZDA, v Franciji in drugje. To pa spodkopava izvajanje volitev in tudi zaupanje v demokracijo. To lahko demokracijo pripelje tudi na koleno. Glede na približajoče se evropske volitve v Evropski parlament, ki je najbolj demokratična institucija, moramo zagotoviti, da ne bo ovir za evropske volitve, da ne bo problemov z legitimnostjo, da ne bo prišlo do kibernetskega napada. Tu si prizadevamo za izmenjavo informacij o grožnjah. Pripravljeni pa morajo biti tudi nacionalni organi, ki so zaduženi za kibernetsko varnost. Zato je nedavna simulacijska vaja, kjer so bili vključene različne agencije in tudi Evropski parlament, prikazal, kako lahko to naredimo. Podobne simulacije lahko izvedemo tudi na ravni držav članic, tako da se bo vsaka država članica znala odzvati na te volitve. Naj še nekaj jasno povem. Če volitve v samo eni državi postavijo pod vprašaj, se postavijo pod vprašaj rezultati celotnih evropskih volitev. In nekateri želijo ošibiti Evropo. Tega pa ne smemo dopustiti. Hvala. Hvala, gospod Jepe Kofod, izvolite. Ena minuta. And, uh, Hvala, gospod predsednik, in hvala za to zelo pomembno razpravo. Zelo pomembno je za nas, kajti mi smo edina institucija, ki neposredno zastopa interese evropejcev, da zaščitimo njihove pravice na volitvah, da ne bodo predmet kibernetskega napada in da ne bo prišlo do nikakršnega umešavanja z njihovo pravico do volitev. To smo že videli in strinjam se s kolegi, da morajo biti platforme zelo pregledne, transparentne in slediti morajo, spoštovati morajo zakonodajo. Tudi na spletu. Demokracija pa je tudi način življenja. Pozvati moramo vse stranke, da se držijo resnice, da se borijo proti vsem lažnim novicam. Skupaj moramo stopiti in zaščititi našo demokracijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Karim, ena minuta. You, Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Mreža se plete po vsej Evropski uniji. Praktično nobena država članica ni ostala nedotaknjena. Zaradi določenih izjav, ki so del te propagande, so kompromitirani različni politični akteri, ki sedijo tudi v tej dvorani in drugih dvoranah v Evropski uniji. Gospod komisar, v najni državi smo prepustili posameznim novinarjem, da to izpostavijo. Naprimer, James O'Brien. Damien Collins je omenjal to v kontekstu Brexita. In zdaj ponovno Brexit. PayPal je z donacijami okrog 800 tisoč funtov omogočil pretok denarja v Evropsko unijo in to Nigelu Farageu. Nigel Farage bi moral pojasniti temu parlamentu, odkot prihaja njegov denar. Hvala. Hvala lepa, gospod Farija, minuta in pol. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, Evropska unija je izbrala najslabšo možnost za boj proti mednarodnim kibernetskim napadom in to je, da se je pretvarjala nekaj časa, da to ne obstaja ignorirala je obstoj algoritmov Facebooka in Googla do Cambridge Analytica, če na, čeprav imamo veliko mladih, ki avtomatizirajo in pošiljajo sovražni govor. Um, ki služi populistom in nacionalistom. Treba se je boriti proti dezinformacijam in lažnim novicam, kibernetskim napadom in zaustaviti sovražno poseganje zunanih sil, ki jih financira Rusija. To nas bi pripeljalo do Brexita, do takšnih katastrof, kot je Brexit, kar je omenil kolega. Leta 2017 je Putin posegal v francoske volitve in pa poseganje Kitajske z mobilnim omrežjem 5G. Kibernetska varnost ne pozna meja, gre za področje, kjer moramo skupaj ukrepati. Vse države članice moramo preprečiti poseganje Kitajcev in Kremlja, zato da ne bo prišlo do spodkopavanja svobode in demokracije v evropski državi. Hvala lepa, gospa Breso. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar. Masovna raba interneta, digitalizacija naših gospodarstv, vse to ustvarja, kot so številni dejali, nove strateške izzive, se pravi, kako zagotoviti vsem državljanom in gospodarskim akterjem možnosti za rast, za razvoj v varnem virtualnem okolju. Ukrepati moramo hitro, še posebej v času, ko govorimo o razvoju omrežja 5G, o različnih možnostih in tveganjih, ki jih prinaša, in tudi v luči morebitnega poseganja Rusije v prihodne volitve. 40 dni pred volitvami so ta tveganja zelo realna. Volitve v Nemčiji, v Estoniji so že eh, bile predmet koordiniranih napadov in številne druge. Zato se moramo znati odzvati na te nevarnosti. Komisija predlaga svežen ukrepov, ki je bil seveda dobro došlo sprejet, ampak eh, potrebujemo več investicij, ne bomo več čas zgolj stopicali za dogajanjem. In poskrbiti moramo za to, da do takšnih posegov, kot je bilo poseganje Cambridge Analytica, ne bodo več naš vsakdan. Hvala. Hvala lepa, gospa Breson, na vrsti je gospa Ruohonen Lerner, ena minuta. Hvala lepa, predsednik. V svobodnih demokratičnih volitvah lahko državljani izrazijo svoje želje, eh, želje in odločitve. Take bi morali biti naše volitve, ki bodo ključnega pomena, saj je Evropska unija na križišču zaradi begunske krize in tudi zaradi brexita. Kljub eh, raznolikim mnenjem in stališčem mislim, da se vsi strinjamo, da moramo zaščititi našo demokracijo. Samo državljani so lahko tisti, ki se lahko odločajo o prihodni usmeritvi Evropske unije. Umešavanje tretjih držav ali posameznikov, ki želijo vplivati na rezultate volitev z lažnimi novicami, s tehničnimi urodji ali s hekerskimi ali kibernetskimi napadi, morajo biti odkriti in se predvidevati pravočasno. To bo namreč vplivalo na kredibilnost volitev. Okrepiti moramo zaupanje naših državljanov v demokratičnost volitev. Zato, da bomo tudi povečali prisotnost oziroma odeležbo na volitvah, ki je na nizki ravni v številnih državah. Hvala. Hvala lepa, gospod Zdehovski, minuta in pol. Pane predsedajci, vite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Ta razprava je zelo dobra vse lepo in prav. Dobro je, da želimo narediti več, da bodo prihodnje volitve neutralne v svetu kibernetske varnosti. Naj pa povem naslednje. Ali nimamo te razprave nekoliko prepozno? Izmenjavamo si mnenja. Delovati pa bi morali že prej proti akterjem, ki so že v preteklosti vplivali na volitve. Pozdravljam svežen, ki ga je pripravila komisija, ampak bodimo odkriti, gospod komisar, prihodnih volitev s tem svežnjem ne bomo zaščitili. Sistematično moramo delati na tem naprej, tudi ko ne boste več vi, komisar. Zagotoviti moramo, da v prihodnosti nikoli nobene volitve ne bodo predmet vpliva od zunaj. Vsi, ste, vsi smo omenili, da se želimo boriti proti lažnim novicam. V ta namen je treba izobraziti naše državljane, ki morajo biti pripravljeni na to, da iščejo resnico. Naj vas vse pozovem, podprimo državo, državljane pri iskanju resnice. Hvala. Gospod Parijas. Hvala. Poštenost naših volitev je pod vprašanjem. Medije morajo zagotoviti, da se spoštuje raznolikost mnen. Če bo prišlo do cenzure, če bodo preprečili državljanom, da izrazijo svoje mnenje, bo to vodilo do lažnih novic in resnica ne bo prišla na dan. Večkrat sem že obtožil dejstvo, da moje gibanje, druga pot, nima dostopa do javnih medijev v Grčiji, sploh nam ne pustijo zraven. Obenem pa javnomnenjske raziskave tudi ne vključujejo moje stranke v vprašalniku, ki, sem, ki so ga razposlali državljanom. Demokracije na ta način ne moremo zagotoviti, če bomo zatrli mojo stranko. To sem že večkrat omenil. Tudi protestna pisma sem pisal našim medijem in podjetjem v Grči, tudi na notranje ministrstvo. Komisar, želim, če, da posredujete, kajti svobodnih volitev ne bo brez svobodne izmenjave mnen v Grči, kot da so nam postavili na gobčnik. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Makarešte. Gospod predsednik. Kot predsedujoči AFET-u želim dodati nekaj besed z vidika zunanje politike glede zaščite prihodnjih evropskih volitev. Marca je plenarno zasedanje sprejelo drugo poročilo o boju proti propagandi iz tretjih držav oziroma tretjih strani. Tam smo govorili o svobodi govora, izražanja, medijskem pluralizmu in identificirali agresivne kampanje iz Moskve kot glavni vir dezinformacij. Zdaj pozdravljam, da je Ruska služba za zunanje sodelovanje okrepila svoje vrste v delovni skupini za boj proti tem vprašanjem, za analizo in teh informacij. Strinjam se z večino kolegov, da si moramo prizadevati tako na ravni EU kot na, držav, na ravni držav članic za boj proti kibernetskim grožnjam. Dvigniti moramo raven zaveščenosti o teh izzivih, o teh grožnjah, tesno sodelovati z mediji, organizacijami civilne družbe in vladami. Ključno pa je tudi, ne nazadnje, da moramo izboljšati način, kako mi sporočamo naše vrednote in politike. Hvala. Hvala, gospod McAllister. Spremete vprašanje po postopku modrega kartona? Da, izvolite, gospod Golniš. Merci. Najlepša hvala. Dragi kolega McAllister in gospod predsedujoči, gospod McAllister, omili ste lažne novice, ki naj bi prihajale iz Moskve. Sam osebno nimam eh, nobenih eh, primerov, zato ravno tako ne, tukaj ne zagovarjam ruskih oblasti. Imate kakšne primere resnega poseganja Rusov? v primerjavi poseganja ZDA, ko je general, državni sekretar Kolim pa v OZN-u predstavljal orodje, zna, orožje za množično uničevanje v steklenički, ki je vseval samo neškodljiv prah. Gospod eh, McAllister, um, uh, gospod Golniš, Naj vam odgovorim v nemščini. Ne vem, če od mene pričakujete resen odgovor. Seveda mi je jasno, da francoski predstavnik nacionalne fronte tukaj zagovarja rusko oblast. Gre za masivne in množične poskuse Rusov, da spodkopa našo evropsko enotnost lahko vas je sram, da tukaj zagovarjate takšne dejavnosti v Evropskem parlamentu. Eh, hvala lepa, sedaj pa prehajamo na prosto razpravo. Gospod Kelly, ena minuta. Eh, Najlepša hvala. Ta razprava je zelo umestna, glede na to, da se nahajamo tik pred volitvami. Samo šest tednov je do tega. Naj čestitam komisarju Kingu za predloge in za vas trud za reševanje tega vprašanja. Res je, da posegov ni manj, zato moramo zagotoviti, da je takšnih posegov čim manj. mislim, da so tisti, ki so grozili našemu prijatelju Taran, da imeli tudi lažne profile. Treba je nadzorovati lažne profile in jih preprečiti, preden sploh nastanejo profili. Treba je pokazati potni list, na primer, in dokazati svojo identiteto. Prej lahko odprete profil na Facebooku, dokler bomo dopuščali lažne profile, bodo pač počeli um, zelo glasni že, e, kar želijo. Gospod Rosati, eno minuto. Gospod predsedajoči, gospa ministrica, gospod komisar. Ta razprava je res umestna. Imamo veliko dokazov in znakov za to, da prihaja do sovražnega poseganja, umešavanja v evropske volitve v več primerih in tudi zunaj Evropske unije. To počnejo ruski troli in pa tisti, ki sodelujejo v volitvah. Temu se je treba zaprstaviti, kajti takšna praksa tudi škodi v zaupanju naših državljanov v Evropsko unijo. Ne moremo ostati kar tako križem rok in gledati, kako se takšne prakse dogajajo. Iz, izmenjava informacij in dobre prakse je seveda zelo dobra, da je vendar pa to ni dovolj. Bolj odločno moramo ukrepati in se zoprstaviti takšnim praksam. Zato pozdravljam napoved delovne skupine, ki bo okrepljeno in učinkovito delovala na tem področju. Čeprav bo to postalo grožnja za enoto in e, združenost v Evropski uniji. Senor presidente, komisarjo. Sedaj pa catch the eye. Fernando, komisar King. Svoboda izražanja ne daje pravice do, do obrekovanja in ravno tako temeljne svoboščine dajo pravice do laganja in dezinformacije. Odprta demokracija je zelo ranljiva in zato je prav, da mi ukrepamo. Ključnega pomena je, da v okviru kibernetske revolucije razvijemo strategijo za kibernetsko varnost kar zahtevamo v komisiji in tudi v Evropskem, Evropskem parlamentu, zato da se borimo proti trolom, lažnim profilom in lažnim novicam. Zato, da pride do dobro osveščene razprave v okviru evropske kampanje. Mi, evropejci, moramo razložiti, zakaj gre pri teh volitvah. Ogrožena je prihodnost Evropske unije. Treba je spodbuditi javno razpravo v odprti družbi, kajti v Evropski uniji imamo zelo pomemben izziv, ki ogroža naš obstoj. Gospa Tomašič, izvolite nam. Hvala lepa, gospodne predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za demokracijo na evropski celini je bistvenega pomena, da zaustavimo vse poskuse zunanjega upletanja in vmešavanja v, na volitvah, tako tudi na volitvah za Evropski parlament. Več eh, moramo si prizadevati za, to, za transparentnost eh, volitev. Za demokracijo v Evropi pa ni nič manj nevarno, tudi veliko krat neutemeljeno prevaljevanje krivde za spremembe na politični karti Evrope na Rusijo, Ameriko in druge akterje. Bojim se, da nas po volitvah čaka dolgo obdobje samo zaslepljevanja v vrstah federalista, podobno kot v Ameriki med demokrati. Politične sile, ki so Evropsko unijo pripeljale do tega, da jo zapušča ena od največjih in najbogatejših članic, bodo kaznovane na teh volitvah. Evropejci ne želijo super državo in želijo suverene narode in to bodo pokazali tudi na volitvah. Hvala. To. Gospa Miranda, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes zjutraj so me preko Twitterja žalili z lažnim računom in eh, prosili so me za prijateljstvo na Facebooku za meno za glas. Danes zjutraj sem v razpravi videla, da imamo na dnevnem eh, redu napad na pluralnost, na demokracijo. Gospod komisar, kibernetska vojna gre dosti dlje, zato moramo ukrepati in ukrepati proti dezinformacijam in lažnim novicam. in pomankanje kibernetske varnosti je spremenilo področje novic, ki jih berejo naši državljani. In eh, to koristi predvsem strankam skrajne desnice, strankam, ki spodbujajo sovražnost in ksenofobijo ti samo še širijo rasizem in sovražni govor. To smo videli tudi v Španiji. Treba je nadzorovati Facebook in Twitter, eh, govor offline in online in treba je opraviti neodvisne analize, da zato zagotovimo politično pregled. Minuto. Gospa Grapini, zanimivo. No, če je? No. Je ni v dvorani? Ne. Potem pa gospod Zdrojevski. Kot zadnji, izvolite. Dve leti sem delal v odboru pristojnemu za terorizem. Tam se pogosto omenja problematiko varnosti na spletu. Kibernetska varnost je prepoznana kot eden najpomembnejših problemov. Rad bi izpostavil, da se pojavljajo informacije, da teroristi delujejo ne le z nastavljanjem eksplozivnih sredstev, ampak lahko nastavljajo Eh, tudi lažne novice v volilne sisteme. No, danes smo govorili tu o dveh zadevah sočasno. O nujnosti zavarovanju tistih, ki preverjajo lažne informacije in predstavljajo resnične informacije o stanju javnih institucij. Prav tako pa je pomembno, da se borimo proti tistim, ki ustvarjajo lažne novice, lažne obtožbe in pa tudi lažne obtožbe na račun posameznikov ali političnih strank. Evropski volilni sistem mora biti varen, če hočemo, da bo Evropa varna. Pomembno je, da se v primeru razkritih nepravilnosti ukrepa, pomembno je, da evropske institucije in vladne institucije ukrepajo, sploh ko gre za poseganje v volilne procese iz tujine, prav tako je pomembno, da se ustrezno izobrazi voljivce, da bodo za vse takšne pojave ustrezno pripravljeni. Hvala lepa, gospod King. Uh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za razpravo. Odzval se bom na eh, dve vprašanji. Tukaj za mano sem veliko krat eh, slišal to, da boj proti takšnim pojavom pomeni nesvobodo izražanja in cenzuro. Naj bom popolnoma jasen glede tega. Tega nikoli nismo predlagali in nikoli ne bomo predlagali, da je odgovornost nekoga, naj gre za javno osebo ali zasebni sektor, da oceni politični govor, politično informacijo ali ne, da je ta lažna, dobra, slaba ali tako dalje. S kodeksom želimo zagotoviti večjo preglednost v okviru političnih disk, političnega diskurza in razprave. Zagotoviti želimo preverljiv izvor politične informacije, odkot prihaja. Tako da mi kot državljani dobimo boljše možnosti, da utemeljeno ocenimo informacijo in se potem sami odločimo, kako jo bomo ocenili. S kodeksom želimo zagotoviti več preglednosti političnih kampanj in oglasom, eh, da se borimo proti botom, proti lažnim profilom, da preverjalce novic uporabljamo bolj učinkovito, da imamo nadzor, ki ste ga omenili, zato da vemo, kaj se dogaja na platformah družbenih medijev želimo zagotoviti očikovite demantije, če vidimo, da je prišlo do lažnih novic. To je bistvo zagovarjanja svobode govorja in svobodne razprave. In to je predvsej oddaljeno od tega, kar pomeni izvati cenzuro. In drugo, kibernetska odpornost. Zaščititi se moramo pred kibernetskimi napadi, pre, pred kibernetskim poseganjem. To je ključnega pomena. Zato je akt kibernetske varnosti, ki ste ga podprli na glasovanju, tako pomemben in zato potrebujemo tudi agencijo za kibernetsko varnost. Vendar pa, ko ste povedali, moramo začeti tudi z izvanjem. Lahko vam zagotovim, da bomo storili vse, kar lahko, strani komisije, da bomo spremljali učinkovito izvajanje akta za kibernetsko varnost. Ravno tako upam, da boste podprli centre za zmogljivost kibernetske varnosti in raziskave na tem področju, kar bo povečalo našo kibernetsko odpornost v prihodnosti. Moramo okrepiti našo ključno strategijo in zaščititi digitalna življenja, jih ločiti od politične razprave, zato potrebujemo Eh, preverjanje, boj za kibernetsko varnost, zato da ljudje razume, kako pomembno je, da se ne odločamo samo na podlagi cene za digitalno infrastrukturo, ampak da pomislimo tudi na varnost. Abraham Lincoln je dejal, da so volitve v rokah ljudstva in da je to njihova last. Zagotovini moramo, da tako tudi ostane. Hvala lepa, komisar King. Gospa ministrica Čot, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospe in gospodje, naša dožnost je, da zaščitimo naše volitve in da pri tem zagotavljamo spoštovanje temeljnih svoboščin, svobode govora, združevanja in svobode medijev. Ne želimo postati ministrstvo resnice, vendar pa ne smemo biti naivni. Te volitve ne bodo običajne naši državljani imajo pravico do svobodnih volitev. Zaščita volitev je bistvo naših vrednot. Evropske inštitucije in države članice bojo storile vse, da bomo pripravljeni na vse. Vemo, da moramo delovati skupaj, učiti se moramo eden od drugega, izmenjavati prakse in informacije. Organi, ki so delovali Skrivno se bodo sedaj povezovali, zagotoviti želimo integriteto in tudi odgovornost in zagotovili izvajanje uredbe za varstvo podatkov. Krepiti želimo tudi kibernetsko varnost za evropske volitve, da bomo zagotovili integriteto infrastruktur in sistemov eh, volitev v državah članicah. Pripravljeni smo na možne izzive. Naj citiram Đorđa Ovelja iz novele 1984, ki je dejal, da moč lahko um, razdrobi človeške misli in jih potem skupaj sestavi po svoji volji. Politični razredi lahko oblikujejo um naših eh, volitev in naša dožnost je, da zaščitimo demokracijo in svobodo interneta preko, pred takšnimi silami. To dolgujemo našim državljanom. Istro, hvala lepa, hvala lepa ministrici, hvala komisarju. S tem je skupna razprava končana. Včeraj je predsednik eh, najavil dve tolmačenji poslovnika, kot ga prilaga odbor za ustavne zadeve. Skupina EFDD je predložila ugovor k tolmačenju člena 32 odstavek 5, prvi pod odstavek druga ali neja. Zato bo o tem tolmačenju poslovnika jutri potekalo glasovanje. Glede tolmačenja člena 149a odstavek 2 ni bilo ugovorov v 24-urnem roku. Zato se to tolmačenje smatra za sprejeto v skladu z členom 226. Glede skupnega stališča o razširitvi področja uporabe Skrbničkega sklada za Centralno Afriško republiko, ki ga je predsednik odbora za razvoj in predsednik odbora za proračun prijel in eh, ki je bil najavljen včeraj, ni bilo ugovorov v roku 24 ur, zato bo predsednik formalno to skupno stališče posredoval Evropski komisiji. Na dnevnem redu je na vrsti skupna razprava v zvezi z obzorjem Evropa. Gre za poročilo avtorjev Nika in Eler. Besedo takoj dobi gospod Nika, štiri minute. Eh, ja, Hvala lepa. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsedujoči. Štiri mesece po prvi razpravi v plenumu pred eh, pogajanji in deset mesecev po predstavitvi okvirnega programa Obzorje Evropa poteka današnja predstavitev in razprava. Obzorje Evropa je zelo pomemben program za našo prihodnost, program, ki bo imel resničen vpliv na prihodnost, na gospodarstvo, pa tudi na življenje nasploh v Evropi. Eh, Evropa bo s pomočjo raziskav, inovacij, razvoja postala bolj inovativna. Eh, bolj napredna, ustvarjala bo lahko kakovostnejša delovna mesta. Lahko povem, da so pogajanja, ki sem jih vodil, privedla do uspeha, ampak do le delnega uspeha. Naj povem zakaj. Načelo odličnosti ostaja na mestu, ko gre za izbiro projektov. Vsaj 30 odstotkov celotnega programa bo namenjenega doseganju cilju EU z področja podnebja, s čimer bomo spodbujali uporabo bolj ekoloških proizvodov z dodano vrednostjo za končne uporabnike. Inštrument za MSP-je bo prav tako živel naprej, na podoben način kot v obzorju 2020 in 70 odstotkov novega inštrumenta bo namenjenega ravno MSP-jem. kar eh, predstavlja enak znesek nepovratnih sredstev kot do sedaj. Znižali bomo tudi stopnjo sodelovanja v programu za inovacije. 3,3 odstotka okvirnega programa namreč odpade na tiste države, ki nekoliko izgubljajo hitrost na tem področju in na, eh, na ta način menim, da bomo lahko v Evropi bolj konkurenčni na vseh teh eh, področjih raziskave in razvoja. Kar zadeva novosti, Evropski inovacijski svet je namenjen otepljivim rezultatom za vse evropejce, krepitvi inovativnosti v Evropi. Določili smo pet ključnih področji. Prilagajanje podnebnim spremembom, raziskave na področju rakavih obolenj, zdravi oceani, neutralnost od podnebnih sprememb in pa kakovost tal. Čakamo torej na prve predloge in prve razpise na tem področju. V obeh okvirnih programih smo dali velik podarek inovacijam, kar je vse lepo in prav, ampak obzorje Evropa eh, je program, ki bo moral podpirati vse faze raziskav in razvoja. Enako velja tudi za temeljne raziskave. Temeljne raziskave so predpogoj za doseganje ključnih ciljev in prioritet EU. V okviru tega programa želimo tudi poenostaviti administrativne postopke in eh, zmanjšati upravno, upravno breme. Evropski parlament je zelo angažiran partner, tudi z vedika časovnice, ki je bila zelo ambiciozna in eh, rezultat našega trdega dela bomo jutri potrdili na glasovanju in potrdili ta delni dogovor. Dosežen rezultat v teh pogajanjih izkazuje jasno angažiranost našim državljanom in našim raziskovalcem. Da prav tako povem, da o določenih zadevah nismo govorili, naprimer proračun, mednarodno sodelovanje in sinergije. Evropski parlament se s tem zavezuje ohranjanju nespremenjene ravni ambicij na tem področju s proračunom več kot 520 milijard evrov. Prav tako bi se rad eh, na tem mestu zahvalil romunskemu predsedstvu, Evropskemu parlamentu in tudi pristojnemu komisarju za prizadevno ukrepanje. Na ta način nam je uspelo doseči dobre rezultate. Hvala tudi vsem kolegom, ki sicer eh, niso nocoj tu v dvorani, lahko pa povem, da smo zelo dobro sodelovali in prvikrat smo dosegli celo popolno soglasje med političnimi skupinami in eh, veselim se že uresničevanja tega programa Obzore Evropa. Kolegi. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, mislim, da je danes eh, dober dan, dober dan za jutrišnjo Evropo, eh, če bomo jutri ta program potrdili. Evropa postaja namreč bolj ambiciozna, Evropa bo jutri postala oziroma sprejela enega največjih civilnih raziskovalnih projektov na svetu in s tem programom se Evropa obrača k svojim državljanom. Govorimo o podnebnih eh, spremembah, o varovanju podnebja. To je največji podnebni program na svetu. Pa tako se s tem programom obračamo na področje zdravja. Želimo se boriti proti rakavim obolenjem. Eh, predvsem pri otrocih, ukvarjamo se z varnostjo hrane, s kulturno dediščino Evrope, ukvarjamo se z novimi industrijami v Evropi. Pa naj gre za digitalno ali ustvarjalno industrijo. In ta program je tudi ambiciozen in to na svetovni ravni. Programi iz področja umetne inteligence, ambicije na področju novih kvantnih tehnologij, vprašanje digitalizacije proizvodnje v Evropi. Vse to so danes nekako mejna področja, področja prihodnosti evropskih eh, raziskav. In to zadeva tako konkurenčnost Evrope, kakor tudi interese evropskih državljanov. Eh, to zadeva njihovo zdravje, njihove vsakdanje skrbi. Tu ne gre za neko abstraktno diskusijo o raziskovalni politiki. Ne, Tu gre za temelje Evrope. Živimo v Evropi visokih plač, živimo v Evropi na celini, ki izkazuje najvišjo stopnjo socialnih izdatkov na svetu in razlog, zakaj smo konkurenčni, so ravno inovacije in raziskave. Od 18. stoletja naprej je Evropa tisti del sveta, kjer je tehnični napredek, kjer so inovacije podlaga vsega tistega, kar danes prepoznamo kot politično Evropo. Evropsko razsvetljenstvo, evropski socialni model in eh, splošna družbena odgovornost za svobodo, za varnost, za demokracijo, pa tudi za nove izzive, kot so podnebni, podnebne spremembe, vse to je izraz tega programa. Ampak biti moramo tudi realni. Namreč s tem programom parlament torej zahteva 120 milijard evrov za ta program. Moramo vedeti, da se nahajamo v zelo konkurenčnem svetovnem okolju. Od desetih najbolj inovativnih podjetij je le eno evropsko. In od eh, teh je le je vsako drugo iz avtomobilske industrije. Amazon je 120 milijard evrov namenil raziskavam v enem letu, to je več kot celotna Evropska unija leta 2017. Zato moramo na zadeve gledati preko teh programov, mislim, da je to pravi korak v pravo smer, da krepimo konkurenčnost, pa tudi sposobnost odločanja o pomembnih vprašanjih ko dan danes govorimo o podnebnih spremembah, potem se moramo vprašati, ali počnemo dovolj, ali smo dovolj ambiciozni, kakšen je naš prispevek. Ampak moramo biti tudi dovolj ponosni, da rečemo, da te raziskovalne programe imamo in da ti zagotavljajo, da sploh imamo raziskave na tem področju. V Ameriki so odpustili 3000 zaposlenih v Ministrstvu za okolje. Kitajska ni ne vem, kako ambiciozna glede podnebnih sprememb. Evropa pa je tista, ki te raziskovalne programe izvajajo. Programe, ki so odločilnega pomena in zato bi se rad eh, zahvalil vsem sodelujočim. Dosegli smo rezultat in to hitro. Dosegli smo varnost in gotovost za akterje, za deležnike. Pokazali smo, da je Evropa sposobna ukrepati hitro, kar zadeva svetovne izzive. Hvala lepa. Eh, Gospod Mojedaš v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Na zadnje, ko sem imel čas pregovoriti na plenarnem zasedanju, je bil 11. december lani in takrat sem se odzval na predloge, ki so prihajali iz odbora ITRE. Um, Dogovorili ste se, da boste delovali hitro, zato da se boste lahko dogovorili o okvirnem sporazumu, ki, do, ki določa program obzorja 2020 in specifične določbe v zvezi s tem. S tem ste odprli pot za komisijo in svet. Lahko smo se začeli hitro pogajati. Eh, no, sedaj smo uh, spet uh, tukaj, tri mesece in nekaj tednov kasneje. In, uh, Vesel sem, da smo uspeli doseči tako uravnotežen dogovor o obzorju 2020. Čestitam gospodu Niki in pa gospodu Elerju za doseženo delo. Res je bilo impresivno, kako ste to izvedli, kaj ste dosegli, koliko ste garali, vsi so garali, ki so bili vključeni. Res vam torej čestitam in jutri bom spremljal to potrditev. Tudi predsedniku Kuljaku z, iz obora ITRE bi se rad zahvalil za stalno prisotnost predsedstvu, eh, romunskemu predsedstvu in svetu se zahvaljujem. Pa tudi v eh, vaš eh, ekscelenca veleposlanika vam čestitam. Res ste 24 ur na dan delali za to, da smo dosegli ta rezultat, za katerega sem zares hvaležen. Prejšnji teden sem doživel nekaj prelepega. Pravzaprav smo vsi prvič v naših življenjih smo videli sliko črne luknje. Predstavljajte si, da je človek še pred stotimi leti, eh, Albert Einstein, v mislih videl to črno luknjo in sto let je človeštvo potrebovalo, da je dokazalo, da je imel prav in uspelo nam je, in Evropa je bila v to vključena. Pritisnili smo na gumb, zato da je nastal posnetek te slike. Nečesa, kar si sploh nismo mogli predstavljati. Einstein si sploh ni predstavljal, koliko bo njegovo delo vplivalo na svet. Mislim, da je nek znanstveni rekel, da je eh, zgodovina eh, znanosti nekaj, kar se deli na prej in po tem posnetku. Po mojem mnenju, če bi moral opisati evropsko znanost, potem je to ta prelomni dogodek. To je neka inovacija, to je odprtost proti svetu. Namreč tisti dan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 v sobi 200, 400 znanstvenikov in 20 različnih narodnosti. In ravno zato gre pri obzorju, gre za našo vodilno vlogo Evrope v znanosti. Vse, kar smo dosegli, vse, kar smo se odločili, je v naslednjem programu. Imeli bomo te misije, kot je rekel uh, gospod Eller. Uh, torej, misije znanosti. Komunicirali bomo z ljudmi o tem, kaj želimo narediti, da pozdravimo bolezni, kot je rak. In to nas bo povezalo z ljudmi. In kako bomo to naredili eh, z Evropskim inovacijskim eh, svetom in obvirali bomo način financiranja z partnerstvi, za katere se bomo odločali, ki bodo bolj enostavna, ki jih bomo eh, udejanjali. Uh, na bolj preprost način in kar je še najpomembnejše za vse nas, je, da je program osredotočen na odličnost in pomagamo tistim, ki se povspenjajo po lestvici odličnici. In zahvaljeni smo parlamentu, da smo dosegli ta dogovor 3,3 odstotka proračuna za širitev ukrepov v prihodnosti.